nam sporozum daje večji vpliv ali smo brez eh, sporozuma bolj vplivni. Lahko odgovorite, 30 sekund. English, if you, if you don't mind. No, vidimo, da ta sporozum ni prispeval ničesar do zdaj. Namreč ta pogajanja očitno niso bila vodena pravilno, kar se tiče upoštevanja spoštovanja človekovih pravic. In to ni v skladu s tem, kar smo govorili v Evropskem parlamentu. In sicer, da bi bilo treba spodbuditi reforme in to spoštovati. In zato pravim, da v bistvu jim ponujamo ček in bianko, zato ker niso naredili ničesar od tega, kar so nam obljubili. Kolega Fidanca, minuto izvolite. hvala, predsedujoča. Ta sporozum vsebuje več protislovnih elementov. Človekove pravice so še vedno kršene, potem so to tukaj tudi velike težave za naša podjetja, ehm, razen v primeru ohranjanja geografskih označb, vendar pa je v nevarnosti evropska proizvodnja riža, ki je že leta v težavah eh, tudi zaradi sporazuma z Mjanmarom in Kambodžo. In eh, dobili smo tudi eh, novico v tem okviru, da se v pogajanjih s Kambodžo ne bo pogajalo o rižu. Vsekakor te kvote riža, ki prihajajo iz teh držav po zelo nizki ceni, lahko zelo močno um, škodijo našemu uh, sektorju, ki je že tako v velikih težavah. In zato ta sporozum gotovo ne prispeva k zaščiti italijanskega in evropskega riža. Kolegica Sema Kopolo za eno minuto. Režume, ti simfonija je lefter oboril Evropa, ki se eno šiški Vietnam. Ta sporazum med Evropsko unijo in Vietnamom je dober sporazum, in bo imel dobre učinke na obe strani, če dvignemo vse tarife oziroma povečamo tarifne eh, carinske kvote, bo to omogočilo v, na obeh stranih eh, akterjem, da prispevajo k eh, izboljšanju stanja in to je dobro tudi za Grčijo, lahko bomo izvažali več eh, prehranskih in farmacevskih izdelkov in pri tem tudi ščitili geografske označbe, hkrati pa, kar se tiče človekovih pravic, tu bo šlo za zaščito človekovih pravic, za pravic delavcev in bomo vsekakor prispevali tudi k ohranjanju okolja. Tu gre tudi za simbolično vrednost, kaže, da je Evropska unija zavezana multilateralizmu, prosti trgovini, in da se strinja z pravili, ki zagotavljajo, eh, ki so v podporo tudi vrednotam Evropske unije. Hvala lepa, kolegica Vint, za eno minuto in naslednja. V trenutku, ko sta prosta trgovina in sodelovanje pod pritiskom z vseh strani, moramo ohraniti zavezanost prosti trgovini in sodelovanje svobodnemu trgu na podlagi pravil. Zato je toliko bolj pomembno, da potrdimo tudi prostotrgovinske sporozume med EU in državami v razvoju. Tu je bilo ratificiranih tudi že več konvencij, konvencij ILO in eh, priznana je bila pravica do kolektivnega pogajanja tudi za komunistične države. Tu gre za velik korak naprej, ki ga ne bi dosegli, če se ne bi potrudili. Seveda sporazum ni popoln, ampak politika ni eh, umetnost popolnosti. Lepa naslednja kolegica Vincik za eno minuto, gospod predsednica, gospod komisar, kolegice in kolegi. Zgodovina je pokazala, da trgovina in odprti trgi omogočajo blaginjo in stabilnost. Prihajam iz države s 60-stotnim deležem izvoza, vsak drug, vsako drugo delovno mesto je tako ali drugače odvisno od izvoza. In naj mi nekdo pove, kako bomo še naprej zaščitili naše socialne sisteme brez izvoza. Trgovinski sporozum z Vietnamom je posebne vrste, ker v tej obliki še nikoli nismo sklenili takšnega sporozuma z komunistično državo razvoj in bo to odprlo vrata za nove tovrstne sporozume. Gre za implementacijo evropskih standardov, poleg tega ima tudi veliko politično razsežnost eh, z zagotavljanjem spoštovanja človekovih pravic, zato smo vključili mehanizme za vrednotenje upoštevanja človekovih pravic, pa tudi za sankcije v primeru kršitev. Pozitivno, kot je povedal gospod Lange, je, so nove, novi delovni standardi, ki bodo leta 2021 dokončno ratificirani. Politični alfa samci nimajo interesa za močno Evropo, zato moramo našo uspešno trgovinsko politiko nadaljevati z uspešnimi trgovinskimi sporazumi. Hvala lepa. Kolega Kelly, za eno minuto. Gospod komisar, gospod porečevalec, spoštovani kolegi. Povedala ste že nekaj o koristih tega sporazuma, sporazuma tako za EU kot za Vietnam, kajti prostotrgovinski eh, sporazumi naj bi bili v korist obeh strani. Kot eh, poročevalec za Azijo in nekdani poročevalec ELS za Singapur pozdravljam ta sporazum. Gre za res prvi celovit sporazum, ki ga bomo sklenili z državo v razvoju in to je zelo pomembno gre za pozitivno sporočilo državam v razvoju, kakršna je tudi Vietnam. Tistim, ki, se, ki mu nasprotujejo, naj povem, da vse tisto, kar ste povedali v, nasprotju, v, nasprot, v nasprotovanju, je vendarle odtehtajo tiste stvari, ki so pozitivne. Hvala lepa señora presidenta comisario hogan el acuerdo de libre comercio con vietnam supone una señal importante. <laughs> Eh, eh, predvsem s tem Evropa kaže, da je res močna gospodarska sila na svetovni ravni in Evropa je hkrati največja sila, ki si prizadeva za prosto trgovino. Saj s takim prostotrgovinskim sporazumom ukinja kakšnih 65 odstotkov carinskih dejatev in s tem eh, ponuja izredno velike priložnosti velikemu novemu trgu, ki se ji s tem odpira. To eh, je gotovo dobro za številne evropske sektorje in sicer za sektor uh, olivnega olja, um, oljk, vina in tako naprej, kjer se ohranjajo naše geografske označbe. To je v redu, vendar pa bomo morali še naprej pozorno spremljati ta sporazum in uh, s tem zagotoviti, da bo ta sporazum nam uprit in ne obratno. Hvala, kolegica Zovko. Hi, eh, Vietnam je pomemben partner v jugovzhodni Aziji, letos tudi predsedujejo ASEANu in zato je pomembno, da ohranimo dobre odnose z njimi. S tem sporozumom začenjamo novo obdobje v, so, v naših odnosih. Gre za hitro restoče gospodarstvo, In ta sporozum ponuja podjetjem na obeh stranih veliko priložnosti. Spodbujamo seveda tudi kulturno in gospodarsko sodelovanje, eh, kajti gre za dolgoročne cilje tudi Evropske unije v, v jugovzhodni Aziji. Hkrati s tem povečujemo evropsko vidnost na teh trgih. Hkrati pa se je treba zavedati tudi naslednjega. Človekove pravice so pomembne v partnerskih državah. In če država eh, omejuje svobodo veroizpovedi in druge vrste svobode z pravnimi sredstvi, je to neustrezno. Evropska unija se mora zauzemati tudi za medverski eh, dialog, ne le za krepitev gospodarskih vezi kajti gre za temeljne postavke naših prihodnih odnosov. Sama podpiram sklenitev sporazuma in zaključujem. Ja. Hvala lepa, kolegica Bentele ima besedo za eno minuto. Spoštovana gospod predsednica, spoštovane kolegice in kolegi, podpiram sklenitev sporozuma z Vietnamom, saj eh, poleg eh, vzpostavljanja ohranjanja delovnih mest v Evropski uniji in Vietnamu, s tem zagotavljamo dobr razvoj, ki bo skupno pozitivno vplivala na vietnamsko družbo. Najpomembnejše je, da s tem dobivamo trdni pravni okvir, kontrolne mehanizme in stalno komisijo, ki, v kateri bodo delegati iz obeh eh, strani. Tukaj ne govorimo samo o prosti trgovini, ampak eh, tudi o izvajanju okoljskega sporoma, zelenega dogovora in pravice ljudi. To je partnerstvo, ki ga moramo izpolniti življenjem imamo obveznost, da ta sporozum postane vzgled eh, za druge, zato se pridružujem tistim, ki želijo izkoristiti to priložnost. Hvala lepa. Naslednja je kolegica Pereira, za eno minuto izvolite. Obrigada, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, dragi kolegi prostotrgovinski sporazum med Evropsko unijo in Vietnamom prinaša gospodarske prednosti, ampak hkrati je tudi prispeval k sprejetju novega zakonika za delo v Vietnamu. Um, torej, sindikalne svoboščine in kolektivna pogajanja so sedaj uzakonjena, ampak uh, bolj ambiciozni moramo še biti pri zauzemanju za uh, preprečevanje prisilnega dela in dela v nespremljivih pogojih v skladu s pravili Svetovne eh, organizacije za delo. Tako da tukaj je še veliko za narediti. Vseeno pa je ta sporazum odličen primer za uporabo naše gospodarske politike za spodbujanje evropskih načel in vrednot. Spoštovani kolegi, Eh, izgubili smo Združeno kraljestvo, vendar pa uh, smo še vedno močna gospodarska sila in zato ne smemo uh, iti po nazaj pri naših prizadevanjih za gospodarsko sodelovanje, pri tem pa tudi za zauzemanje za človekove pravice in za spoštovanje okoljskih um, pravil. Ja, Hvala lepa. Imam sedem prijav za cash JAOE, ki jih lahko vse spoštujem. Začnemo s kolegico Deli. Eh. Hvala, predsedujoča. Posli že dobro potekajo v Vietnamu in to je res dobra priložnost, da izkoristimo to prebivalstvo skoraj stotih milijonov. In zato je tudi šlo uh, pri lobiranju strani različnih organizacij, da ne zak, z, zamudimo s eh, ratifikacijo tega sporazuma. Nekdo je trdil, da naj bi eh, ta sporozum pomagal prebivalstvu, da bo išlo iz revščine, v resnici pa gre za izkoriščanje njihovih, njihovega bogatstva, za izkoriščanje njihove delovne sile. Rekli boste, kako pa naj s tem opravimo, če se ne pogovarjamo z njimi. Tu moramo pustiti, da se eh, ljudstvo organizira samo in če resnično nas skrbi, kako in kaj, potem moramo poslušati nevladne organizacije in druge, ki trdijo, da tega sporozuma ne smemo potrditi. Hvala lepa, kolegica Braubaranika, za eno minuto. Gospa predsednica, komisarju. Hvala, predsedujoča. Gospod komisar, politika prostotrgovinskih sporozumov, ki jo vodi Evropska unija v zadnjih letih, se kaže za enega najučinkovitejših orodij za razširjanje naših socialnih standardov po svetu. Um, s takimi sporozumi Evropska unija skuša preprečiti uresničevanje nemogočih politik in to je veliko vredno. In zato sem zadovoljna, da eh, se v tem procesu, ki si prizadeva za bolj pravično gospodarsko okolje v svetu, eh, pridejo upoštev vsi sektori. Eh, To je pomembno tudi za predelovalno industrijo, še zlasti za industrijo ribiških proizvodov. In tu je pomembno, da eh, se uveljavijo naše dobre prakse in da se prepreči nezakonit ribolov. Torej, Evropska unija mora vendarle zaščititi svojo proizvodnjo pred socialnim dumpingom in še zlasti na področju ribištva je to izredno pomembno. Hvala lepa, kolegica Arina, je naslednja. Merci. Hvala. Podpora liberalnemu sporazumu z avtoritarnim režimom v imenu človekovih pravic, gre, tu gre resnično za nadrealizem. Sem Belgika, res prihajam iz države nadrealizma, ampak vendarle mislim pa, da tukaj presegamo vse svoje najboljše zmožnosti. In vendar bi bilo možno narediti nekaj več, kar se tiče tega sporazuma zakaj je mehanizem za eh, urejanje sporov ne govori o trajnostnem razvoju. Zakaj, ko govorimo o socialnih in okoljskih pravicah, ni več nobenih omejevalnih mehanizmov. Gospod komisar, to bi lahko uredili, vendar bi tu potrebovali politično voljo. Tako vi kot mi. Vzemimo si čas in spremenimo ta sporozum tako, kot smo z ISDS-om naredili v preteklosti. Takrat smo prišli do dobrega sporozuma, takrat smo se borili, smo zmagali in smo prišli do ICS-a. Tudi tukaj lahko to naredimo, zagovarjajmo trajnostni razvoj in vključimo tudi ustrezne določbe v ta sporozum. Hvala. Uh, Hvala lepa, kolega Moric je naslednji. <clears throat> Much, Hvala predsedujoča. Komisar, rekli ste nam, da, da nas skrbijo človekove pravice v Vietnamu. Zdaj pa mi povejte, odkdaj pa človekove pravice kakorkoli vplivajo na našo željo, da poslujemo. Kaj pa Saudska Arabija, recimo? Skratka, to vrstni sporazumi ne naredijo nič v dobro ljudi v teh regijah. Uničujejo domačo industrijo, Eh, majhne kmete osiromašijo še dodatno in ljudje iz Vietnama ne bodo od tega imeli nič. Velika podjetja v Vietnamu pač. To, te vrste sporazumov so le stopnica multinacionalkam, tujim eh, vlagateljem, hkrati pa nimajo nobenih mehanizmov za eh, boj proti neskladnosti standardi kako naj bi bilo to, kar tukaj piše, dobro za okolje? Nikakor. Kako naj bi bilo to skladno s pariškim sporozumom? Nikakor. Ja, Hvala lepa, kolega Kanjas. Hvala. Ignoranca ne bi smela biti izgovor. In ja, iskreno, saj imamo trgovino z Vietnamom, to je jasno, to že obstaja. 40 eh, milijonov mm, izvoza, 30 milijonov uvoza, torej to obstaja. In sedaj pa, ali, ali že si želimo, da bi ta trgovina bila v skladu z določenimi predpisi? Da. Ali želimo, da bi bila v skladu z m, mm, predpisi eh, in zakonodajo na področju delovnih pravic, človekovih pravic, okoljskih eh, m, mm, pravic in tako naprej? Ja. Ampak zdaj ne vem ne bi se želel tukaj navezati na to, kar govorijo nekateri skrajneži eh, o tem sporazumu, eh, ampak to je vendarle sporazum, ki ustvarja obveznosti. In naša odgovornost bo, da bomo skrbeli za to, da se bo na primeren način uresničeval. In to je to, to je njegov namen. Te, te skrajne ideje in mnenja, ki jih slišimo, so uh, samo volilno usmerjene. Vse druge pravice pa se upoštevajo v tem sporazumu. E, podpiram prosto trgovino in zato bom podprl tudi ta sporazum. Toda, nekaj me vendarle skrbi in prosil bi komisarja, da odgovori na moje vprašanje oziroma na to skrb. Namreč, uvoz v Evropsko unijo kar se tiče hrane iz Vietnama, naj bi se na podlagi tega sporozuma povečal. Zdaj je to na četrtem ali petem mestu, potem naj bi Vietnam šel navzgor po lestici. Moje vprašanje je, ali je Evropska unija pripravljena na nadzor te prehrane, kar se tiče kakovosti, ali to ne bo. Uh, ogrozilo našega prehranskega trga, kar se tiče nizkokakovostne hrane, ki bi prihajala k nam. Hvala lepa in še na koncu, kolega Šulc. Hvala lepa, gospa predsednica. Če si pogledamo na drugo polovico 20. stoletja, smo pri vietnamski vojni, Agent Orange, pred velikimi izzivi gospodarskega razvoja in transformacije v Vietnamu. In s tem se postavljajo tudi naloge takratnega vodstva, odpiranje proti Zahodu, zato da bi omogočili gospodarski razvoj. In iz tega razloga, kolega Simonka, naš namesto prostotrgovinskega sporazuma z Vietnamom bi lahko izkoristili možnost sporazuma o sodelovanju. S tem bi lahko zagotovili izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev, izboljšanje področja na privarstvo okolja priznavam eh, spoštovanje nekaterih standardov mednarodne organizacije za delo in določenega pravnega varstva, ampak nimamo dovolj eh, delovnih pravic in pravic sindikatov. V tej obliki eh, se pridružujem opozorilom, da sporozum ni ustrezen. Hvala lepa s tem, predajam besedo komisarju Hovnu. Hvala lepa, predsedujoča. Najprej. Naj se zahvalim poslancem za njihove besede. Tu naj se zahvalim tudi tistim, ki so bili upleteni v pogajanja med EU in eh, Vietnamom, gospod Lange, gospod Bourgeois in vsi poročevalci v Senci, ki so tu sodelovali, in tudi štirim odborom, ki so bili neposredno vključeni in nas podprli. Podpir, eh, po, zahvaljujem se tudi gospodinu Malmstomovi in Digitrade za njihovo ogromno delo v preteklih letih. Kot so številni že povedali, gre za prvi prostotrgovinski sporazum, ki bo glas, ki bo, o katerem bo glasoval ta sklic parlamenta. In to je še toliko bolj pomembno za majhna in srednja velika podjetja, ki naj bi imela od tega koristi. Seveda gre tudi za pomemben signal na področju odprte trgovine, proste trgovine, ki jo podpirajo ustrezna pravila, standardi. In številnimi se strinjam, da seveda tu so še vprašanja, ki jih moramo rešiti in ki, ki bodo zahtevala od nas, da spremljamo Vietnam na poti eh, uresničevanja zavez. Zdaj pa nekaj konkretnih zadev. Seveda, ko govorimo o trgovini, govorimo o dostopu do trga in to je pomembno na obeh straneh, ampak kot je povedal kolega Junke, lahko povem, da uh, se s tem sporozumom bo, bo liberaliziran izvoz vseh vrst mesa, hkrati pa so tudi varovalke, kar se tiče uh, konzervirane tune, riža, sladkor, sladkornega trsa in tako naprej. Da je prvič vključeno v takem sporazumu, so prvič vključene tudi varovalke ter priznavanje oziroma potrdilo, da se Evropska unija šteje kot ena, ena enota. In to je pomembno seveda stališča geografskih označ, ki jih, ki jih varujemo. Seveda je zelo pomembno, da se vse določbe izvajajo tako, kot je zamišljeno. In Vietnam se zelo trudi, se je že v preteklosti trudil, da bi te zdaj ukrepe ustrezno uveljavljal in jih spoštoval. Potem pa je tu še institucionalna struktura, ki jo s tem vzpostavljamo, tudi civilna družba, tudi nevladne organizacije, tudi podjetja in različne. Eh, ponudniki storitev, ki bodo sodelovali v izmenjavi. Seveda je izvedba izmed, izjemno pomembna in zato bo pomembno, kaj se bomo dogovorili v naslednjih mesecih. Kar se tiče sodišča za, na področju dela, tudi to priznava svobodo, možnost svobode združevanja, eh, možnost oblikovanja sindikatov. Skratka, vse to, kar smo videli v preteklosti, dokazuje, da je Vietnam se že trudil na tej poti. In zdaj seveda bomo lahko preverjali, kako je to konsistentno, kako je to dosledno, tudi z standardi, ki jih pod, pod, pod, pod, postavljajo naša sodišča. Smo na podobni stopni, kot smo bili pred časom v zvezi s sporozumom z Japonsko in zdaj je to dober način, da gremo naprej. Govorili smo seveda tudi o otroškem delu, tu bo šlo za veliko zmanjšanje uh, in, in, in boj proti takšnemu delu v obdobju do leta 2025. Govorili ste pa o človekovih pravicah, upravičeno. Seveda gre za področje, ki nas skrbi, ampak tu moramo upoštevati, kakšna je bila zgodovina države v zadnjih 25 letih so ogromno, izjemno napredovali in seveda so za nas človekove pravice bistvene. In med različnimi sporazumi zelo, so tu pomembne povezave, vsekakor se želimo boriti proti hudim kršitvam človekovih pravic in tu bomo ohranjali dialog na tej ravni. Skratka, tu gre za pozitivne plati. So pa še nekatera razhajanja. Ampak mi verjamemo, da to je dobra začetna platforma za to, da vietnamska družba in tudi vlada začne se ukvarjati s temi področji. In verjamemo, da bo več prostora odprtega tudi na podlagi teh sporozumov za civilno družbo. Seveda je EU zaskrbljena tudi zaradi nekaterih posameznikov v Vietnamu, tu imamo seznam. In trudimo se, da bi evropska delegacija v Vietnamu ne le zagotavljala, da so izpuščeni ti zaporniki, da se izpustijo, ampak da se ustrezno obravnavajo tudi njihove družine. Skratka, FTA, IPA bo, bo, torej ti sporozumi bodo zagotavljali dodatne okoliščine, dodatne razmere za rešitev teh vprašanj. Brez tega pa Evropska unija ne bi imela več nobenega urodja, nobenega instrumenta. Na ta način pa bomo lahko Vietnam vendarle usmerili bliže vrednotam, ki jih si jih delimo s partnerji. Večkrat sem že govoril o teh zadevah in jih tudi poznate. Seveda, okolje je prav tako pomembno. Vietnam je ena od držav, ki so najbolj prizadete zaradi okoljskih sprememb. In oni so se zavezali spoštovanju eh, pravil na tem področju. In ravno tako kot z drugimi partnerji po svetu, bomo lahko zdaj s tem sporozumom zagotavljali, zagotavljali, da bodo dejansko spoštovali te zaveze. Tudi to je način in tudi to je en od primerov, kako lahko postavimo nek okvir za prostotrgovinski prosto sporozum, ki nam omogoča delovanje. Od, leta, od junija 2019 je eh, v veljavi tudi ustrezen sporozum na področju Eh, uvoza in izvoza, zato da, gre, da je zagotovljena legalnost uvoza in izvoza v obe smeri, eh, tudi za izvoz eh, lesa, tudi v zvezi s Kambodžo in tukaj ima Vietnam obveze, ki jih mora spoštovati in tudi dela na uresničevanju in spoštovanju teh zavez ravno zato, da bo zagotovljena sledljivost lesa. Skratka, tu smo v odprtem, konstruktivnem dialogu z Vietnamom in to so uh, vidiki, zaradi katerih moramo nadaljevati in tudi smo na tej poti. In končno, kar se tiče sodišč za naložbe, zaščita naložb zahteva čim bolj sodobno zaščito in vsi spori na področju naložb morajo biti rešeni v, v skladu z ustreznimi mehanizmi in arbitražnimi postopki. Vsi ti elementi, torej elementi ICS-a, so tudi vključeni v sporozum z Vietnamom in to je še en korak naprej k temu, da vzpostavimo dejansko ustrezno uh, sodišče tudi za to področje. Naj zaključim. S glasom uprit tega sporozuma nam boste omogočili, da ustrezno vplivamo, da ustrezno zasnujemo tudi strukture, tako kar se tiče okoljskih sprememb, podnebnih sprememb, eh, pravic eh, eh, delavcev, človekovih pravic in drugih področji, ki jih je treba upoštevati in ki bi jih sicer lahko zanemarili, tako pa jih bomo lahko vključili v svoje politike. Na ta način bomo lahko zagotovili uresničevanje skupnih ciljev tudi s pomočjo vaše, eh, tega parlamenta. In tu zdaj imamo pred sabo nek strukturiran način, da lahko pridemo do teh, da lahko uresničimo te želje. Skratka, prosim vas, da podprete sporazum. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Za konec ima besedo kolega Pružva kot poročevalec. Thank you. <clears throat> Thank you, <clears throat> Hvala predsedujoča, spoštovani kolegi, komisar. Na koncu razprave naj se zahvalim naj svojim kolegom, poročevalcem v Sencu, Senci in seveda gospodu Langeju, tudi svojemu predhodniku, gospodu Zahradilu, bi se rad zahvalil. Hkrati pa komisarju Hoganu za odlično sodelovanje in za to, da je lepo poudaril, kako pomemben pomembna sta ta sporazuma z Vietnamom. Strinjam se tudi z vašim zaključkom, gospod Hogan. In uh, vesel sem vaše zaveze, da se resnično pregledajo in upoštevajo vsi vidiki takega sporazuma in da se še naprej, da komisija še naprej podpira Vietnam na poti reformnega procesa ter omogoči državi ustrezno finančno in tehnično pomoč, da bo dosegla svoje cilje. Spoštovani kolegi, hvala za vaše prispevke. Večino pripomp, ki ste jih izrekli, eh, z večino pripomp se strinjam. To, da mislim, da smo se ustrezno odzvali, da smo ustrezno obravna, obravnavali te skrbi tudi v našem pripravljalnem delu in smo prišli do učinkovitega instrumenta, s katerim bomo spodbujali in promovirali temeljne vrednote in dejansko prišli do nekega enakopravnega uh, uh, uh, področja, na katerem bomo delovali, prinaša, ta, te dva sporazuma prinašata pomembne ukrepe in strinjam se, gospod Lange, ravno zaradi jasnih Eh, eh, političnih sporočil tega parlamenta bomo do tega prišli. V pogajalskem postopku in med uh, svojimi lastnimi pogovori z vietnamsko vlado sem ugotovil, da obstaja jasna politična volja na njihovi strani, da dejansko uh, spoštujejo svoje zaveze in obveznosti. kar se tiče parlamenta, bomo še naprej sledili eh, postopku neodvisnih organizacij, ki eh, sodelujejo pri svetovanju. Po sprejemu sporazuma pa se veselimo še okrepljenega političnega dialoga z vietnamskimi kolegi, s katerimi želimo prijeti do ustreznega okvira za parlamentarno sodelovanje. Hkrati bomo preverili tudi, kako je z predlogom, da se kolegi iz pododborov eh, udeležijo letnega dialoga o človekovih pravicah. Spoštovani kolegi, Vietnam je država, ki je v procesu preobrazbe. In verjamem, da lahko ta dva sporazuma podpreta njeno pot, tako kar se tiče človekovih pravic, življenskega standarda in drugih standardov. Eh, Evropska unija namreč mora podpreti z eh, takšno pozitivno agendo spremembe, do katerih prihaja v Vietnamu. In zaradi tega vas resnično pozivam vse kolege v parlamentu, da podprejo ta sporazum oziroma oba sporazuma. Tako, da bo Evropska unija dejansko lahko prevzela svoja, svojo vlogo kot geopolitični akter v regiji in pokazala tudi Vietnamu, da smo zanesljiv, verodostojen partner tako danes kot v prihodnosti. Hvala lepa. Najlepša hvala poročevalcu, s tem je skupna razprava zaključena. Glasovanje bo jutri. S tem pregledam sejo do 15. Hvala lepa.